Tako, sprašujem, če se strinjate z dnevnim redom, da se strinjate, sprejemate tudi zapisnika, da kot običajno sporočil predsednika ni, tako da prehajamo na četrto točko na našem, na našem dnevnem redu, razrešnica za leto 2013, splošni proračun EU, Evropska komisija. Gibt, äh, hat, äh, die Frau Berichterstatterin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 elektronsko glasovanje. Glasujemo. EFDD e has one extra vote. So ELS ima en dodaten glas, prosimo preverite. Absolutno izključen. Konec glasovanja. 45 za, 4 proti 8 zdržanih, sprejeto. Hvala lepa. Čestitke, gospod Jotenmeki. Sedaj pa peta točka. Razrešnica za leto 2013, Evropska služba za zonanje delovanje. Poročevalka, kakšna pripomba? Ne. Torej, kar začenjamo z glasovanjem. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani sprejeto, dve za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, proti, vzdržani sprejeto, štiri za, proti, vzdržani sprejeto, pet za, proti, vzdržani sprejeto, šest za, proti, vzdržani zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani sprejeto, osem za, proti, vzdržani sprejeto, devet za, proti,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 Glasujemo. Konec glasovanja. 49 za, 5 proti 7 zdržanih. Sprejeto. Galer in jaz sam pa nimam glasovalne kartice. Tako, sedaj pa šesta točka na dnevnem redu. Gre za letno poročilo o človekovih pravicah. Tako, sedaj pa začenjamo z delom. Gospod Panceri, kakšna pripomba, preden začnemo glasovati? <laughs> Wir fangen damit an. Ich bitte um etwas Ruhe. Prosim, umirite se, začenjamo. Tudi gospod Lic, naj se nekoliko bolj potiho posvetuje z drugimi. 64 za, proti, vzdržani sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim. Sprejeto. 72 dela. Prvi del. Among the member states and. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del. Proti vzdržani zavrnjeno. 71 za. Proti vzdržani sprejeto. 72 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 1. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. 80, dva dela. Prvi del, tako kot je zapisano, torej to bi izuzeli. Kdo je za to, brez tega dodatka? Proti vzdržani zavrnjeno. Kdo je za drugi del? mislim, da to nima smisla, tako da je to zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog so imbe 83, dva dela, prvi del, brez besed specifically amongst Middle Eastern countries. Kdo je za to? Proti vzdržani sprejeto. Kdo je za drugi del? Za proti vzdržani preverjamo, glasujemo. SND ima dva glasova preveč. Fleckenstein izkoristi vsako priložnost za obrambo svojih človekovih pravic. Tako konec glasovanja. 22 za, 34 proti, 1 vzdržan, zavrnjeno. 84, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Mislim, da je enaka večina zavrnjeno. 85, 86 za, proti vzdržani sprejeto. 87 za, proti vzdržani. Za, še enkrat, proti vzdržani zavrnjeno. 88 za, proti vzdržani zavrnjeno. 89, 2 dela, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 za, proti, preverjamo.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 proti vzdržani zavrnjeno. 92 za, proti vzdržani sprejeto. 93 za, proti vzdržani sprejeto. 94 za, proti vzdržani zavrnjeno. 95 za, proti vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 25 za 35 proti 2 zdržana, zavrnjeno. Kompromisni predlog 2 za proti vzdržani sprejeto. 98 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržanje sprejeto. 103 za, proti vzdržanje sprejeto. 104 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Die Abstimmung ist geschlossen. Keine Glasowania. Der Antrag ist mit 37 zu 37 za, 25 proti, 2 vzdržana sprejeto. 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, vzdržani sprejeto. 107 za, proti, vzdržani sprejeto. 108 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 109 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 115 za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti, vzdržani, sprejeto. 120 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno, 121 za, proti vzdržani sprejeto, 122 za, proti vzdržani sprejeto, 123 za, proti vzdržani zavrnjeno, 124 za, proti vzdržani sprejeto, 125 za, proti vzdržani sprejeto, 126 za, proti vzdržani sprejeto preverjamo. Konec glasovanja. 34 za, 28 proti, 29 proti, sprejeto. Kompromis šest. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Panceri. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani zavrneno. 131 za, proti vzdržani sprejeto. 132 z ustnim dodatkom, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, prav. Glasujemo. Konec glasovanja. 132. 31 za, 30 proti. Sprejeto. To 33 za, proti, vzdržani, preverjamo. Avšenski šlozen. Konec glasovanja. 33 proti 30, eno zdržan sprejeto. 134 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani, sprejeto. 137 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 138 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto, 139 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 170, se upravičujem, pravi predsednik, 140. Če bi imel nova očala, se to ne bi zgodilo. Torej, 140 za, proti, vzdržani sprejeto, 141 za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, 143 za, proti vzdržani zavrnjeno, 144 za, proti vzdržani sprejeto, 145 za, proti vzdržani sprejeto, 146 za, proti vzdržani sprejeto, 147 za, proti vzdržani sprejeto, 148 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto. 155 za, proti vzdržani zavrnjeno. 156 za, proti vzdržani zavrnjeno. 157 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 159 za, proti, vzdržani, preverjamo. Abšimonski šlosen. Konec glasovanja. 31 proti 22, 10 vzdržanih sprejeto. 161 za, proti, vzdržani sprejeto. 160 za, proti, vzdržani sprejeto. 162 za, proti, vzdržani sprejeto. 163 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Proti vzdržani zavrnjeno. 165 za, proti vzdržani zavrnjeno. 166 za, proti, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto 34 za 35 za 26 proti 3 vzdržani, 168 za proti vzdržani sprejeto, 169 za proti vzdržani sprejeto. Socialisti dramatično popuščajo pri glasovanju, 170 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 171 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 172 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 173 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 174 za, proti, vzdržani sprejeto, 176 za, proti, vzdržani sprejeto, 176 za, proti, vzdržani sprejeto, 175 za, proti vzdržani zavrnjeno, 177 za, proti vzdržani zavrnjeno, 178. Prosim, preverjamo prav, preverjamo, 177. Konec glasovanja, zavrnjeno,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 179 za. A se pravčujem, pravi predsednik, 178 za. Proti, vzdržani. Mislim, da je enaka večina, ampak preverjamo. Konec glasovanja. 32 za, 30 proti sprejeto. 179 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 180 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 181 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo. 182. Konec glasovanja. 34 za, 30 proti, 1 vzdržan, sprejeto. 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 184 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, 185 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto, 186 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 10, a ne se upravičujem, 191 za, proti vzdržani sprejeto, 192 za, proti vzdržani zavrnjeno, 193 za, proti vzdržani zavrnjeno, 194 za, proti vzdržani sprejeto, 195 za, proti vzdržani zavrnjeno, 196 za, proti, preverjamo, 196 za. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 30 za, 34 proti, zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, preverjamo. Abschluss geschlossen. Konec glasovanja. 24 za, 37 proti. Zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani sprejeto. 200 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 201 za, proti, vzdržani sprejeto. 202 za, proti, vzdržani sprejeto. 203 za, proti proti vzdržani sprejeto. 204 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržani sprejeto. 213 za, proti vzdržani sprejeto. 217 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 218 za, proti, vzdržani, sprejeto, 219 za, proti, vzdržani, sprejeto, 221 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 222 za, proti, vzdržani, sprejeto, 223 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. 223. Karta. Abšenski šlozen. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za 25 proti. 224 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 225 za, proti, vzdržani sprejeto. 226 za, proti, vzdržani preverjamo. Slavna 226. konec glasovanja. Zavrnjeno. Dvesto sedemindvajset Henkel za, proti, vzdržani zavrnjeno, dvesto osemindvajset za, proti, vzdržani sprejeto, dvesto devetindvajset za, proti, vzdržani zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 231 za, proti, vzdržani sprejeto. 232 za, proti, preverjamo, Absolutely. jetzt geschlossen. Konec glasovanja. 34 za 26 proti sprejeto. Kompromisni predlog 11 za. Proti vzdržani sprejeto. 235 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za. Proti vzdržani sprejeto. 238 za. Proti vzdržani sprejeto. 239 za.

So, Arčevalsk je šlo. Konec glasovanja. 34 za, 27 proti sprejeto. 243 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. 34 za, 30 proti sprejeto. 245 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 246 za, Viski? Absolutno, ki šlo. No, no, no, ne, no, ne. No. have people left? Have Not one. Nobody has left. Seven people have not. Seven vaše ni glasovalo. Tako sedaj pa konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 proti 30. Aha, celo 30 za 31 proti. Kakorkoli zavrnjeno. 247 za, proti, vzdržani, enaka večina, zavrnjeno. Dvesto šestinštirideset, če za. še enkrat, torej nekdo je zmeden, ne vemo kdo, 246. 246 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 247 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 242 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 35 za, 30 proti, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 34 za, 29 proti, sprejeto. 251. 251 za, proti vzdržani sprejeto. 255 za, proti vzdržani zavrnjeno. 256 za, proti vzdržani zavrnjeno. 257 za, proti vzdržani zavrnjeno. 258 za, proti vzdržani sprejeto. 259 za, proti vzdržani sprejeto. 260 za, proti vzdržani sprejeto. 261 za, proti vzdržani sprejeto. 262 za, proti vzdržani sprejeto. 263 za, proti vzdržani preverjamo. Ja, Konec glasovanja. 27 za, 35 proti, zavrnjeno. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani, sprejeto. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 za, proti, vzdržani, sprejeto. 269 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 270 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 271 za, proti, vzdržani, še enkrat, 271 za, proti, preverjamo. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 33 proti 32. Sprejeto. 272 za, proti vzdržani zavrnjeno. 273 za, proti vzdržani sprejeto. 274 za, proti vzdržani zavrnjeno. 275 za, proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani sprejeto. 276 za proti vzdržani zavrnjeno. 277 za proti vzdržani zavrnjeno. 280 za proti vzdržani zavrnjeno. 278 za proti vzdržani sprejeto. 279 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je bilo sprejeto. Konec glasovanja. 31 za, 30 proti sprejeto. 283 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 284 za, proti, vzdržani, preverjamo. 284 konec glasovanja. 31 za, 29 proti sprejeto. 385 za, proti vzdržani sprejeto. dvesto šestinosemdeset za proti vzdržani sprejeto dvesto sedeminosemdeset za proti vzdržani sprejeto 288 za, proti vzdržani sprejeto. 289 dva dela, najprej brez especially in potem z especially. Kdo želi imeti brez especially? Za, prvi del. Sedaj pa z especially, kdo je za? Vedno sem mislil, da je LS prav posebno, ampak ni zadoščalo, zavrnjeno. Drugi del je zavrnjen. Glasujemo drugi del, elektronsko, especially. Das war doch klar abgelehnt, ne? Konec glasovanja. 23 za 33 proti zavrnjeno. 291 za proti vzdržani zavrnjeno, 290 za, proti vzdržani zavrnjeno, 292 za, proti vzdržani zavrnjeno, 293 za, proti vzdržani zavrnjeno, 294 za, proti vzdržani sprejeto, 295 za, proti vzdržani zavrnjeno, proti vzdržani sprejeto. 296 za proti vzdržani. To je bilo spet tesno, preverjamo. Hmm? 296. Closed. Konec glasovanja. 36 za, 28 proti sprejeto. 297, prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 14 za, proti vzdržani sprejeto. 301 za, proti vzdržani zavrnjeno zavrnjeno, 302 za, proti vzdržani sprejeto, 305 za, proti vzdržani zavrnjeno, 304 za, proti vzdržani zavrnjeno, 306 za, proti vzdržani sprejeto, 307 za, proti vzdržani sprejeto, 308 za, proti vzdržani sprejeto, proti, vzdržani sprejeto. 309 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 310, prvi del, za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del, za, proti, vzdržani še enkrat. 310. 310, drugi del za proti. Preverjamo. Ja, všimski šlosom. Konec glasovanja. 30 za, 33 proti, zavrnjeno. 311 za proti vzdržani sprejeto. 312 za proti vzdržani sprejeto. 313 za proti vzdržani zavrnjeno. 314 za proti vzdržani zavrnjeno. 315 za proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo.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 Kompromisni predlog 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 323. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 324. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 325. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 326. prva vrsta socialistov se je popolnoma vdala, sploh ne glasuje več, 326 za. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 327 za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 328 za? proti vzdržani zavrnjeno, 329 za, proti vzdržani sprejeto, 330 za, proti vzdržani sprejeto, 331 za, proti vzdržani sprejeto, 332 za, proti vzdržani sprejeto.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 proti vzdržani sprejeto. 336, 37, 38 za, proti vzdržani preverjamo. Is, bitte? There's one extra. Ja, EVP ist eins zu viel und zählen wir den Gala diesmal nicht mit. Ja, ELS, ima spet en glas preveč. Es wird 28 zu 36. Torej, 28 za, 65 proti, zavrnjeno. 339 zavrnjeno, 340, 41, kdo je za, proti, kdo se zdrži, zavrnjeno, 342 za proti, vzdržani. Še enkrat, 342 za, 342 proti. To sploh to še nisem vprašal. Dobro, bomo elektronsko preverili. Konec glasovanja. Dobro, 343. Konec glasovanja. 343. Kdo je za? Proti? Dobro, to bomo še enkrat elektronsko preverili. 343. Konec glasovanja. 1, torej 49 proti, 11 za, zavrnjeno. 344. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 345 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, sprejeto. Na to nadaljujemo z 346 za, proti, vzdržani sprejeto. 349 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili. 349. Konec glasovanja torej 31 za, 33 proti. Dobro, 51, 351 sprejeto, 352 sprejeto, 300, ne še enkrat, 352, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 353 za, proti, vzdržani, sprejeto, 354 za proti, vzdržani zavrnjeno, 357 za, proti, vzdržano sprejeto, 355 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 356 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 358 za. Aha, dobro. Nadaljujemo. 359 za proti, vzdržani sprejeto, 360 za, proti, vzdržani sprejeto, 361 za, proti, vzdržani sprejeto, 362 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 17 za, proti, vzdržani sprejeto, na to nadaljujemo z 367 za, proti vzdržani sprejeto, 368 za, proti vzdržani zavrnjeno, 369 za, proti vzdržani zavrnjeno, 370 za, proti vzdržani sprejeto. Na to imamo odstavek 68, tu imamo celo vrsto amantmajev, ki so navedeni. Ne vem, kdo je to spravil skupaj. Dobro, bomo kasneje o tem povedali več. Torej, kdo je za te predloge sprememb? gospa Aljo Mari in ostali kolegi. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani zavrnjeno. 378 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 379 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 377 za, proti, vzdržani, sprejeto. 380 za. Aha, to je sprejeto. Dobro, se pravi, nadaljujemo s 381 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 382 sprejeto. Na to nadaljujemo z. Torej, predlogi spremem 383, 384, 385, 386, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to nadaljujemo z 387, kdo je za, proti, zavrnjeno, 388 za, proti, zavrnjeno, 389 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 390 za, proti, vzdržani, bomo elektronsko preverili. Ampak mislim, da je sprejeto. 390. Konec glasovanja. Torej, 35 za, 28 proti sprejeto. 391 za proti vzdržani. Sprejeto 392 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. 397 za, proti vzdržani sprejeto. 398 za, proti vzdržani sprejeto. 399 za, proti vzdržani sprejeto. 400 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo z 404 za, proti, vzdržani. Bomo elektronsko preverili. Ni dovolj jasno. Konec glasovanja. Torej 20 za, 34 proti, zavrnjeno. 405 sprejeto, 406 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, na to nadaljujemo z 412 za proti, vzdržani, sprejeto. 413 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim. Štiristo trinajst bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. 33 eh, za, 29 proti sprejeto. Torej, to je bil predlog sprejme 413, 414 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. 415 za, proti, vzdržani sprejeto. 416 za, proti, vzdržani sprejeto. 417 za proti vzdržani sprejeto. štiristo osemnajst za proti vzdržani sprejeto štiristo devetnajst za proti vzdržani sprejeto štiristo enaindvajset za proti vzdržani sprejeto štiristo dvaindvajset za proti vzdržani sprejeto 420 za, proti, vzdržani, sprejeto. 423 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, to je bilo 423, sedaj 424 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, mislim, da je zavrnjeno. Konec glasovanja. Dvaintrideset za, triintrideset proti, zavrnjeno. Štiristo petindvajset za, torej štiristo petindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Eh, štiriintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiristo enaintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 429 za, proti, vzdržani, sprejeto. 428 za, aha, 428 za, proti, sprejeto. 427 za, proti, vzdržani, sprejeto. 430 za, proti, vzdržani, sprejeto. 433 za, proti, vzdržani, sprejeto. 436 za, proti, vzdržani, sprejeto. 432 za, proti, vzdržani, sprejeto. 437 za, torej 437 za, proti, zavrnjeno, ne, sprejeto se popravlja govorec. Torej 435 ne glasujemo, 438 za proti, sprejeto, 439 za proti, zdržani, zavrnjeno. Ne, sprejeto se popravlja govorec. Bomo preverili. Torej 439. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 32 eh, za, 31 proti sprejeto. 440 za. Aha, ne, ta je brezpredmeten, se pravi 441 za, proti, vzdržani sprejeto. 442 za, proti, vzdržani sprejeto. 443. Ne, 444 za, proti, vzdržani, zavrneno. 445 za, proti, vzdržani, zavrneno. 446 za, proti, vzdržani, sprejeto. 447 za, proti, vzdržani, sprejeto. 448 za, proti, vzdržani, sprejeto. 449 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo s predlogom spremembe 450 za, proti, vzdržani, sprejeto. 451 za, proti, vzdržani, sprejeto. 452 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Torej 32 za, 29 proti sprejeto. Na to imamo amandmaje 453, 454, 55, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 456 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to imamo ustni amandma 5 za proti vzdržani sprejeto. 457 za, proti vzdržani sprejeto. 458 za, proti vzdržani zavrnjeno. 459 za, proti vzdržani še enkrat. 459 za, proti vzdržani sprejeti. 460 za, proti vzdržani sprejeto. 463 za, proti, vzdržani sprejeto. 462 za, proti, vzdržani sprejeto. 464 za, proti, vzdržani sprejeto. 465 za, proti, vzdržani sprejeto. 466 za, proti, vzdržani bomo preverili. konec glasovanja. Torej, 32 za, 32 proti, zavrnjeno. Torej, kdo je za prvi del? 467, drugi del za proti vzdržani zavrnjeno. 468 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 469 za, proti, torej 469 za, proti, sprejeto. 470 za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec glasovanja. 28 za, 32 proti, zavrnjeno 471 za, proti, vzdržani zavrnjeno 472 za, proti, vzdržani sprejeto 473 za, proti, vzdržani sprejeto 474 za, proti, vzdržani sprejeto 475 za proti vzdržani sprejeto. 476 za, proti vzdržani sprejeto. 477 za, proti vzdržani zavrnjeno. 478 za. Dobro, 477 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 29 za, 36 proti, zavrnjeno. Gospa Lohviler, naslednjič mi kar verjemite, torej 478 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 479 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s 400. 85, kje pa to je? Se pravi 486, prvi del, kdo je za, kdo je proti, sprejeto, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo z 28 predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 23 za, proti, vzdržano sprejeto. Na to amandma 31 za, proti, vzdržani sprejeto, 32 za, proti, vzdržani sprejeto, 33 za, proti, vzdržani sprejeto, 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 35 za proti vzdržani sprejeto, 36 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 24 za, proti vzdržani sprejeto, na to amantma 39 za, proti vzdržani zavrnjeno, 40 za, proti vzdržani sprejeto, 41 za, proti vzdržani zavrnjeno, 42 za proti vzdržani sprejeto, 43 za, proti vzdržani bomo preverili elektronsko. To je bilo povsem zmešano. Se pravi 43. Konec glasovanja. Torej 30 za, 31 proti zavrnjeno, 44 za, proti vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti vzdržani zavrnjeno, 46 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti vzdržani zavrnjeno sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Torej 29 za, 34 proti, zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za proti vzdržani sprejeto, 51 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani zavrnjeno, 53 za, proti vzdržani sprejeto, 54 za, proti vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani zavrnjeno, 56 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj nadaljujemo. 57 za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 62 za, proti vzdržani sprejeto, 63 za, proti vzdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko. kaj lahko človek stori, če mu lastna skupina ne zaupa. Druge pa že manj. Konec glasovanja. Torej 33 za, 28 proti sprejeto. Na to amandma 2, zavrnjeno, 3 za proti, vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani. Še enkrat, amandma štiri, kdo je za? Proti. Preverimo. Konec glasovanja. Torej 23 za, ne, 32 za, 31 proti, sprejeto 5, sprejeto 6 za, proti vzdržani, sprejeto 7 za proti vzdržani sprejeto, 8 za proti vzdržani sprejeto, 9 za proti vzdržani sprejeto. Ja, torej sprejeto, 10 za proti vzdržani tudi sprejeto, 12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani zavrneno, 14 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, preverimo. Konec glasovanja. 33 za, 29 proti sprejeto. 19 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 za, proti vzdržani sprejeto, 22 za, proti vzdržani sprejeto, 23 za, proti vzdržani zavrneno, 24 za proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani sprejeto. 26 za, proti vzdržani zavrnjeno 27 za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj nadaljujemo z deve opinions. Lahko prve štiri, o prve štiri glasujemo skupaj. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto, 9-2 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9-3 za, proti vzdržani zavrnjeno, 9-4 za, proti vzdržani sprejeto, 9-5 za, proti vzdržani sprejeto, 6 za, proti vzdržani zavrnjeno, 7 za, proti. Preverimo.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 proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, sprejeto. 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 za, ni bilo sprejeto. 20 bomo elektronsko glasovali. Konec glasovanja. 11 za, 49 proti, zavrnjeno. 50 proti, 51 proti. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Na to odbor FAM, 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kaj pa je sedaj z 21. predlogom spremembe? Dobro, potem nadaljujemo s 3 za, proti vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti vzdržani sprejeto. Mili Bog, vse to ni res. ali lahko sedaj amandmaje od, deve, od 5 do 16, 16 skupaj glasujemo. Dobro, 5 do 13, kdo je za? 5 do 13, kdo je za? Dobro, 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 6 za, proti, zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno, osem za, proti, sprejeto, devet za, proti, vzdržani zavrnjeno, deset za, proti, vzdržani zavrnjeno, enajst za, proti vzdržani zavrnjeno 12 za, proti vzdržani zavrnjeno 13 za, proti vzdržani zavrnjeno 14 za, proti vzdržani zavrnjeno 15 za, proti vzdržani zavrnjeno 16 za, proti vzdržani sprejeto 17 za, proti vzdržani sprejeto 18 za, proti vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 20 za, proti, vzdržani, 20 za, proti, vzdržani, sprejeto, 21 za, proti, vzdržani, sprejeto, 22. 21. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. 34 za, 28 proti, sprejeto 22 za, proti vzdržani zavrnjeno 23 za, proti vzdržani zavrnjeno 24 za, proti vzdržani zavrnjeno 25 za, proti vzdržani zavrnjeno 26 za, proti vzdržani zavrnjeno 27 za, proti vzdržani zavrnjeno 28 za, proti vzdržani zavrnjeno 29 za proti vzdržani zavrnjeno. 30 za, proti vzdržani zavrnjeno. 31 za, proti vzdržani zavrnjeno. 32 za, proti vzdržani sprejeto. 33 za, proti vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za, proti, Zdržani zavrnjeno. 42 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani sprejeto. 46 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. 49 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani, sprejeto. 52 za, še enkrat preverjamo elektronsko 51. Konec glasovanja. 34 za, 27 proti, sprejeto. To je to, se pravi 51. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Torej, meni se to ne zdi prav dobro sodelovanje, če želi eh, tu odbor, ki pripravlja mnenje, pripraviti novo poročilo. Tako, sedaj pa elektronsko glasovanje. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto 49 za, 8 proti, 5 vzdržanih. Sprejeto, torej. Herzlichen Glückwunsch. Iskrene čestitke. Gospod poročevalec. Bitte? Minderheitenvotum, die ECR-Fraktion. EKR. Manšinsko glasovanje. So. Will ich jetzt vorweg sagen, es haben mir ja eine Reihe von Kollegen. Kar nekaj kolegov mi je poslalo dopis, ali bi naj izvedli točko, ki jo imamo sedaj na dnevnem redu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 Prosim, če se umirite, sedite se na svoja mesta. Tisti, ki ne želite ostati, oziroma obiskovalci, naj takoj zapustijo dvorano. Ja. Ja. Yeah. Okay. Yeah.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 15 minutes? Hmm? 15 ja. minutes the same? Yep. Dear colleagues, Poštovane kolegice in kolegi, gospe in gospodje, v naši sredi pozdravljam predsednika odbora za mednarodne odnose Ruske dume, Ruske federacije, Alekseja Puškova. Ni prvič tukaj z nami, zato lahko to obravnavamo tudi kot nadaljevanje prejšnjih razprav. Gospod Puškov bo govoril 15 minut, potem pa imamo še 45 minut na razpolago za razpravo. Omejil bom tudi čas, tako da bo kar se da veliko kolego dobilo besedo. Vemo, da bo ta razprava potekala v zelo napetih razmerah prejšnji vikend. Sem sodeloval na varnostni konferenci v Minhnu in ugotovili smo, kako pomembni so ti dnevi. Lahko bi bili zelo pomembni, nismo pa vedeli tega, še ko smo dobili vabilo. Wir wissen, Vemo, da so te napetosti tako velike, da upamo, da se bo nadaljevalo v da se bodo nadaljevali pogovori, kar se tiče sporozuma iz Minska. To je bi najbila zadnja priložnost, preden bi z druge strani dobavili orože. Evropski parlament je z jasno večino v resoluciji izrazil svoje stališče. Zazveli smo se zato, da bi se držali mednarodnega prava, da je priključitev Krima proti mednarodnemu pravu, sodelovanje Rusije na vzhodu Ukrajine tudi in sankcije morajo ostati tako dolgo, dokler se ne bo izvajal sporozum iz Minska še prav posebno delovanje separatistov, ki jih podpira Rusija ali ruska odrežba, tako kot to vidimo mi. Gospod Puškov bo morda to videl drugače, da to ni dobro in da to pomeni veliko uviro. Rusi so pridobili veliko ozemlja na vzhodu Ukrajine in to je seveda udarec proti sporezumu iz Minska. Rad bi spostavil tudi, da Evropski parlament vedno zanimajo dobri odnosi z Rusijo. Vedno bi bili pripravljeni odpraviti sankcije, pripravljeni zagotoviti tesnejše sodelovanje, tudi kar se partnerskega sporozuma tiče. In še kaj več, če seveda se razmere izboljšajo predpogoje, da se spoštuje mednarodno pravo in mislimo, da je z listino iz Pariza Budimpeško izjavo in še več drugih dokumentov zagotovljena ukrajinska ozemljska integriteta in da moramo to spoštovati, še prav posebno pa tudi vprašanje, ki je povezano s suvereno državo, da se odloča, s kom bo podpisano podpisala kakšne pogodbe. To ni pravica nekoga drugega. Arksej, o tem smo se že pogosto pogovarjali in zelo me skrbi, da argumentacija o treh točkah, da imamo zgodovinske interese ali da varnostni interesi niso zagotovljeni ali da se tlači manjšine na vzhodu Ukrajine. To ni res. Če bi to bilo res, bi se lahko obrnili na svet Evrope. Da torej s to argumentacijo lahko začnemo vojno na sto drugih mestih v Evropi. Ozemeljska suverenost držav v 21. stoletju je nekaj, kar je potrebno zagotoviti. Sicer se bomo vrnili stoletja nazaj in bomo imeli še veliko vojn. Zato ne gre samo za solidarnost z neodvisnostjo in svobodno voljo Ukrajincev. Gre za splošno vprašanje varnostne ureditve Evrope. Morda bomo o tem spet govorili, da bi to spostavili, kajti sicer bo to pomenilo negotovost na dolgi rok v Evropi in se bomo vrnili v stare razmere, ki smo menili, da smo jih v zadnjih 25 letih premostili. In napačna ocena, ki jo imamo, o drugem da se drugi ne obnaša pravilno, ni izgovor, da se krši ozemljska suverenost druge države. Zato to v tem primeru ni sprejemljivo. Mislim, da je to opis našega videnja zadev na trezen kratek način in upam, da bomo spet dobili sposobnost, da začnemo z razpravami nadaljujemo z razpravami, kajti mislim, da moramo to tudi jasno povedati in biti odgovorni ljudem, ki so nas izvolili. Aleksej, prosim. You, Elmer. Hvala, Elmar. Thank you, Elmer. Hvala, Elmar. Elmarja Broka, e, poznam že dlje časa, e, čeprav e, tudi vem, da je v Evropskem parlamentu večina. ki je zauzela, natančno zauzela stališče, E, tako da e, verjetno sedaj ne bom govoril pred najlažjo publiko v svojem življenju. Najlažja možnost zame je bila enostavno, da ne pridem in e, da e, samo e, prisluhnem nekaterim kritičnim e, pripombam. E, res je, da je vse to zelo emocionalno, povzroča čustvene reakcije. E, in gre tudi za obdobje, ko prihaja do obtožb in so obtožbe podlaga politike. Menim pa, da bi verjetno morali začeti na novo. In tu bi povdaril pripravljenost eh, François Hollande in Angele Merkel, da sprožita novo pobudo v teh razmerah, ki lahko tudi uide izpod navzora. In to je tudi razlog, zakaj sem prišel v Strasburg in zakaj vam danes to govorim. In sicer ne zato, da bi se upletel v e, ideološki spopad z vami ali pa e, tu izpostavljal rusko in zagovarjal rusko stališče. Ne, to ni moj namen. Obstaja francoski pregovor. Prešej le konverti, da skušate prepričati že prepričane in eh, težko je pridigati oziroma govoriti takim ljudem. Želel pa bi vas upozoriti nekatere elemente, ki zahtevajo novo, nov pristop in ne le govoriti v okviru različnih obtožb in podobno, kajti to nas ne bo nikamor pripeljalo. Ehm, prišlo je do sestankov v Kijevu in v Moskvi in zato so lešti tako pomembni. Pomembni so zato, ker ta vojna ne vodi nikamor. Gre tudi za vojno, ki lahko dolgo traja. Uh, ob nizki intenzivnosti, kot se že dogaja od začetka septembra pa vse do začetka januarja. In eh, sam in tja pride do intenziviranja spopadov. Lahko pa se tudi razširi in začne predstavljati resnično velik problem za evropsko varnost. Kaj hočem reči? ZDA razmišljajo o možnosti, da v Ukrajino pošljejo orožje. Tu pa je nevaren razvoj dogodkov in strinjam se z François Hollandom, ki pravi, da če se to zgodi, lahko pride do totalne vojne. Vemo, kako se to začne dogajati. Najprej tu, je tu orožje, sledijo mu vojaški svetovalci, potem so tu čete, ki bodo zaščitile te svetovalce in tako prijete do polne eh, vojaške polnega vojaškega involviranja. Veste, kako se je zgodilo v Vietnamu. Tako se je zgodilo, namreč najprej prišlo do pošiljko orožje in to je šlo potem naprej in eskaliralo. Tako da z drugimi besedami gre za razmere, ki so zelo nevarne. Sicer pa ne mislim, da bi eh, kanclerka, nemška kanclerka ali pa francoski predsednik sicer se odločila za tak resen pristop k tej zadevi, kot je temu tako sedaj. In pomembno je, da se to zaustavi sedaj. To je bistvenega pomena. In eh, ljudje v Ukrajini umirajo. Eh, in eh, tu je pojmovanje, in sicer, eh, da, jih, eh, da ljudi ubijajo uporniki, vendar v veliki meri to ni res. Naj vam dam nekaj številk samo za donec k, eh, iz prejšnjega tedna. Eh, 105 eh, eh, rezidenčnih poslop je bilo uničenih, tri bolnišnice, dve šoli, po, potem dva vrca. 37 je bilo ubitih ljudi in 1100 eh, ranjenih. In eh, to ni delo, to ni delo upornikov, ki nadzirajo danes, torej zakaj bi to počeli. Gre za izmenjavo, seveda vam bo ukrajinska stran povedala svoje številke. Nočem reči, da v tej vojni obstajajo angeli in uh, vragi. Uh, Eh, oziroma hudiči, vendar ubitih je bilo že 3300 ljudi, to so podatki OZN, potem veliko število ranjenih. In eh, tajne službe Republike Nemčije, če eh, lahko verjamemo številkam, pa so objavili in govorijo o 50 tisočih mrtvih v Ukrajini. Gre za nekaj, kar eh, nam, nas mora napotiti na razmišljanje in eh, kaj, potrebno je poiskati izhod iz te situacije, zato da ne pride samo še do povečanja teh številk. Tu je politično umešavanje, politično upletanje, mednarodno upletanje, ki se lahko eh, nadaljuje še zelo dolgo. Kot vemo, vojne pripeljejo, pripeljejo do eh, radikalcev in eh, prav gotovo jih najdemo tako v Kijevu kot eh, med uporniki. In to so ljudje, ki so trdno pripričani v svoj prav. Eh, Sprašujem pa se, kaj je končni namen v primeru Ukrajine. Ali bodo eh, lahko uporniki zauzeli Kijev? Ne bodo ga mogli, to je evidentno. Imajo pa ta cilj. Ali pa naprimer eh, boriti se do konca za Kijev, ali pa bodo pobili vse upornike, ali kaj je namen. Tudi to, po mojem, ni možno. Eh, Kijev je vodil dvoje ofenziv, septembra, potem zadnjo januarja mesece in ugla, eh, obstaja v tej vojni status quo. quo. Za to vojno ni vojaške rešitve, eh, kajti tako ena kot druga stran lahko ena drugi vse čas škodita. Enostavno bi bilo reči, da je slika črno-belo. Kijev je bil, uporniki so črna plat te zgodbe in vrhovna rada v Kijevu je prejšnji teden sprejela rezolucijo, ki eh, imenuje Rusijo za agresorja, skratka eh, državo, ki vodi agresijo. Moje vprašanje pa je. Ali ste videli veliko eh, napadalnih držav, ki sprejemajo na svojem ozemlju na tisoče eh, beguncev eh, in sicer 30 eh, tisoč ljudi, ki so se zatekli na rusko ozemlje in tam eh, našli zatočišče? No, vse to se ne umešča prav dobro v to črno-belo slikanje zadev. In, eh, ti ljudje so eh, v veliki meri Rusi in se na ruskem ozemlju počutijo varne. 130 eh, tisoč ljudi je zapustilo to območje in poiskalo zatočišče druge v drugih predeljih Ukrajini. In eh, tu je pravzaprav razmejitev, kajti nekateri bi raje bili na Eh, ruski strani in drugi na ukrajinski strani. Skratka, ni, ne gre za nekaj, kar je črno-belo in nekaj, kar zahteva politično rešitev. Sedem milijonov eh, je prebivalstvo Ukrajine. To je potrebno upoštevati. Zato je tudi vprašanje bodočega statusa tega ozemlja ključnega pomena v okviru tega problema. Ne moremo enostavno reči, da je potrebno o njihovi usodi odločati le v Kijevu. Ukrajinska kriza je postala mednarodna kriza, za katero ne obstajajo samo nacionalne rešitve oziroma rešitir v nacionalnem okviru. Žal temu ni tako. In ta status je prav gotovo osnova, na kateri je mogoče graditi trajni mir, ne pa samo naprimer premirje, ki eh, traja dva, ali, eh, dva tedna ali tri. In eh, tudi ljudje morajo imeti pravico do svojega mišljenja, da se izjasnijo o statusu, za katerega se jim zdi, da jim jamči njihove pravice. In eh, ko slišimo iz Kijeva vedno isto mantro eh, in sicer eh, Ukrajina bo stala enotna država. Pravico jo imajo tako govoriti, vendar pomislimo na to situacijo. Ali je enotna država vedno odgovor na to vrstne eh, situacije. Spomnimo se na Srbijo, eh, tu so bili radikalci, ki so v eh, primeru Kosova trdili in govorili, da mora Srbija ostati enotno. In kaj bi se bilo zgodilo, situacija bi bila povsem drugačna, če bi temu bilo tako. lahko bi bilo tudi manj žrtev takrat v Jugoslaviji, če bi to potekalo drugače. In eh, kot eh, številni evropski politiki, naprimer je Nemčija federacija, Rusija je federacija in eh, ZDA so federacija. In To je eh, poseben status, ki ga sprejema milijone ljudi, ki tam eh, živijo. Tako da to ni nekaj, eh, kar lahko poteka enostavno mimo ljudi, ne da bi se jih vprašalo. Tudi sami imajo pravico, da se izjasnijo. In prav gotovo. Eh, to, kar govorimo mi, je, da ne menimo po vsem tem uničenju, do katerega je prišlo, po vseh teh eh, eh, smrt, smrtnih primerov in tako dalje, da se enostavno rečeno ukrajava in vse bo v redu, vendar prišlo bo do najrazličnejših nezakonitih Eh, ukrepov, ki bodo eh, sproženi in ljudem je potrebno zagotoviti tudi pravno eh, varnost in pravna jamstva. Zato se moramo povezati in si enotno prizadevati. In kijevska vlada je vzpostavila predvsej tesne odnose s številnimi evropskimi prestolnicami. In eh, če bi, naprimer, prekinitev ognja oziroma premirje na kielski strani tisto nekaj, za kar jamčijo evropske države, Evropska unija ali kakorkoli že, je to lahko odgovor. Z naše strani, za strani Rusije, mi imamo lahko vpliv na upornike za to, da pride do eh, trajnejšega primerja, ne pa primerja, ki bo zelo hitro kršen. In ta jamstva, Eh, upam, da bodo upoštevana in da bodo sprejeta eh, v sredo v Minsku in da lahko predstavljajo zasnovo za trajnejše politične rešitve. Dejstvo je, da ta vprašanja, ti problemi niso enostavni. Samo spomnimo se, kako dolgo je bilo potrebno, da pride do razrešitve razmer v, na Kosovem. Deset let je trajalo. Torej ne pričakujmo hitrih odgovorov. Če pa se vojna zaustavi, če se sproži politični proces, menimo, da bo pozitivna plat vsaj to, da se prekinja uh, umiranje ljudi. Uh, traja pa lahko dve, tri leta in če tudi traja dolgo, uh, kot vemo, ni enostavnih rešitev in ni enostavnih odgovorov, tako da je na to potrebno biti pripravljen. Povdaril bi še, da ne glede na kritičnost teh razmer, ne menimo oziroma v Evropski uniji ne vidimo sovražnika, čeprav lahko včasih beremo take tone eh, v medijih. Eh, kajti vsi živimo na isti celini, pripadamo isti celini. Slišali, slišali smo, da je strateško partnerstvo med Evropsko unijo in Rusijo eh, končano, da ne obstaja več. Eh, Če tudi bi to bilo res, to še ne bi pomenilo, da je konec z Rusijo ali konec z Evropsko unijo. Še vedno bomo na isti celini. Zato mislim, da smo se sedaj znašli v nujni situaciji in soočiti se moramo s to nujnostjo, da presežemo raven medsebojnih obtoževanj in da skušamo pogledati, kako rešiti te razmere, sicer nas eh, bo to uvodilo v eh, mnogo bolj nevarno situacijo. Hvala lepa. Wir haben noch mal Hvala lepa, nimamo veliko časa. Predlagal bi, da imajo koordinatorju eh, minuto in pol, eh, potem pa bom tudi zaključil s eh, seznanom, seznamom eh, govornikov. Gospod Preda. Hvala lepa gospod predsednik. Vesel sem, da ste tukaj. Eh, naš kolega, ki je poročevalec za Rusijo, eh, njemu ni bilo omogočeno, da ima eh, dialog v vaši državi, kajti Eh, na ruskem ozemlju eh, ga ne bodo sprejeli, eh, če tudi ima diplomatski potni, potni list. Prislu, poznam vaš vaše prispevke, zlasti ob koncu januarja, ko ste rekli, da ideologija, liberalna ideologija eh, Evrope predstavlja neke vrste totalitarizma. Mislim, da bi lahko eh, začeli voditi pravo razpravo, zato da bi skušali dojeti vaše stališče, tudi stališče vašega eh, ministra pred nekaj urami, ki pravi, da je, da se je Krim pridružil Rusiji prostovoljno in eh, da ni Rusa v Ukrajini in tako dalje. Eh, kot eh, vemo, to traja že zelo dolgo, gre za hladno vojno, gospod Puškov, in tako se na vaši strani vedete. Eh, in gospod eh, Buško, ko pravite, da tu ne gre za strateški eh, interes, vaš režim pravzaprav pomeni zauzemanje za vojno, gospod Puškov. Kajti, če tega ne želite, je na vas odgovornost, da s tem nehate in da prenehate s to vojno. Torej, če želite narediti konec tej vojni, naredite konec vojni in v naslednjih urah, kaj ti situacija je zelo kritična, boste že lahko izkazali svojo pripravljenost in eh, zato, da pride do prekinitve sovražnosti. In potem bo trenutek, da lahko začnemo razpravljati o sodelovanju. Hvala lepa za pozornost. Thank you, mister. Hvala. Mikrofon, prosim. Thank you very much, president. Najlepša hvala. Predsednik, v polni meri eh, se strinjam s tem povabilom gospoda. Mruksa, eh, eh, kaj ti prekinitev ognja eh, in bojevanja je prav gotovo bistvenega pomena. In mislim, da so razmere že izjemno kritične in sedaj že o tem v polni meri uh, razpravljamo. To, kar ste nam danes povedali, pa se razlikuje od uh, tega, kar govori, uh, govori gospod Putin ali gospod Lavrov ali kar lahko slišimo na ruski uh, televiziji. In uh, um, govorite o odprtosti za uh, dialog, vendar pa to niso toni, ki jih lahko slišimo iz Moskve. Uh, kako bi se to lahko izboljšalo. In eh, danes ste govorili eh, o angažmaju, da se poišče eh, mirno rešitev. In če želimo resnično priti do mirovnega sporazuma, mora leta sloniti na zaupanju in integriteti. In mnogi izmed nas vemo, da Eh, se tega ne da čutiti iz ruskega eh, pristopa k eh, temu sporazumu. In tu gre za predlagane rešitve ali pa ta primerjava, ki ste jo naredili s Srbijo pred leti. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Eh, gospod Puško v imenu EKR bi rekel, res je, eh, da so odnosi, tudi bilateralni odnosi med Rusijo in Združenem kraljestvu, eh, sedaj naprimer odpiramo raziskavo oziroma ponovno odpiramo preiskavo smrti Litvinenka. Eh, in eh, s tem, ko vaš eh, predsednik govori o neki novi, novi agendi, revanšistični, bi to bila agresivna vojna proti mirni Ukrajini. In pri nas pravimo, da to bolj Eh, spominja na obnašanje iz prejšnjega stoletja kot pa na obnašanje moderno naravnene države. Res je, da je potrebno iskati diplomatske rešitve. Nadaljni krok eh, eh, za sporazum v Minsku upamo, da se bo do njega prišlo oziroma da eh, se bo razvijal v eh, tej smeri. Vendar, eh, kot vemo, je tudi tu pojmovanje, da je, v, da je moč tista, ki ima prav. V moji državi smo skupaj z vašo državo podpisali sporazum iz leta 1994. In, eh, Če eh, bo naprimer sedaj vaša država podprla še en sporazum za prekinitev sovražnosti eh, in sicer, da se odloči, da je Mariupol glavno pristanišče, <clears throat> potem mislim, da bi se zauzel zlasti za to, da je potrebno razmisliti o tistih okrepih, ki so lahko najbolj učinkoviti. In eh, Ukrajina mora imeti v rokah tudi, ehm, tudi ustrezne vzvode, da se lahko eh, brani. In eh, ko eh, govorite naprimer o svojem vplivu nad eh, uporniki. Eh, no, tudi te primerjave, ki ste jih izpeljali, pravzaprav niso umestne. Hvala lepa. Thank you, Chairman, indeed. Mr. Poškov. <clears throat> Hvala. Eh, dejansko to drži, gospod Poškov. 17. Eh, aprila 2014, en mesec po eh, aneksiranju Krima, izjavil, naj vas spomnil, da v eh, carskem obdobju so oh, vsi ti kraji Donetsk, eh, Odessa in tako dalje eh, ali Novorosijsk naprimer. Ta eh, regija se zato imenuje eh, Novorosija. In eh, koliko razumem, gre za del eh, širšega koncepta, tako imenovani ruski mir. Gospod Puškov, eh, tam, kjer se začne eh, nova Rusija in torej, kje se začne nova Rusija eh, in eh, tudi, eh, kje eh, se konča mir. Eh, govorite o upornikih eh, in eh, Ruska federacija jih oskrbuje z vsemi najrazličnejšimi eh, orožji in eh, sredstvi bojevanja. Hvala lepa, hvala lepa predsedojoči. Torej, lahko poslušamo nekoga, ki prihaja iz Rusije v tem odboru in to, kar sem slišal, me zelo skrbi. Naši kolegi tu v Afetu poslušajo, da se bojujejo v Ukrajini da imajo ti uporniki veliko orožja, da je veliko mrtvih, civilistov in tako dalje. Želel bi postaviti vprašanje. Videli smo z ukrajinske stvari veliko destabilizacijo. Prav tako eh, smo videli tudi veliko zaskrbljenost na strani sosednjih držav. Mene zanima, kakšno rešitev vi predlagate in eh, kako eh, Rusija eh, vidi vprašanje tudi obroževanja strani, strani mm, Združenih držav, naprimer. Hvala. Ja, Kolege Kuzo, diesem Ausschuss sind alle zu Wort gekommen, auch der russische Botschafter ist vsi eh, smo eh, poslušali tudi, oziroma prisluhnili tudi ruskemu veleposlaniku, eh, ki nam je eh, že spregovoril in skuša se ustvariti vtis, da je Rusija prvič v 12 mesecih prišla eh, do eh, te eh, situacije. Tudi eh, sama bi skoristila to priložnost za neposredno vprašanje gospodu Puškovu, eh, Puškovu kaj ti eh, te priložnosti v Rusiji, v Rusiji nisem mogla dobiti, zato ker nisem dobila priložnosti, da grem v Rusijo. Moje potovanje se je prekinilo v Šeremetjevu. In Eh, zakaj ta sporazum iz Minska, zakaj se ni obnesel? Glede na to, kar ste povedali, me to zanima, eh, kaj ti pravite, da eh, je lahko vse to zasnovano na sporazumu iz Minska. Ni bilo razprav ali sklepov ruske dume glede na dogodke v Ukrajini in eh, kot da ni pravzaprav nobene ruske vloge v tem konfliktu. Je pa vse več ljudi iz Rusije, eh, celo naprimer iz vojaških krogov, ki govorijo o tem, da se ruski, eh, da se ruski vojaki bojujejo v Ukrajini, vendar kot prostovoljci. In eh, potem vse eh, bolj je možno videti tudi dokaze o ruskem orožju in tako dalje. In resnično me zanima vaše mnenje ali bo sta Duma oziroma ali, bo, ali se bo Kremelj eh, strinjal s kompromisno rešitvijo za izvajanje sporazuma iz Minska. In kako daleč je še, kaj je potrebno še narediti več od sporazuma iz Minska glede samega ozemlja. In eh, tu bi spomnila tudi na eh, resno izjavo mojega kolega iz eh, skupine liberalcev. Hvala hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi gospodu Puškov, voda je tukaj. Prav gotovo nimate lahke naloge v teh okoliščinah. In vendar pa se strija z nečem, kar eh, ste rekli in sicer, da ni črno-bele slike v tej vojni, da ni vse, da niso samo angeli na eni strani in hudiči na drugi. In, uh, rekli ste, da ni eh, vojaške rešitve in s tem se strinjam. In eh, tega Evropa ne bi sprejela, pa tudi ne katerakoli stran v tem konfliktu. In, eh, in tu je potencijalna supersila, ki bi želela imeti še več moči. Moje vprašanje pa je naslednje. Glede na to eh, situacijo, če bi naprimer predlagali, da se podeli status avtonomije eh, tej regiji, eh, spomnil sem se na Alto Adige na severu Italije naprimer, če bi prišlo do tovrstnih predlogov, naprimer, ali pa eh, v smislu vaših predlogov, kako bi se na to odzval Kremelj? In ali bi bili zagotovljeni pogoji, da, eh, tak, da je taka rešitev lahko sprejeta? Grazie, presidente. Eh, anche io mi unisco ai. Hvala, gospod predsednik. Eh, tudi jaz bi se pridružil eh, pozitivnemu odzivu kolegov na eh, prisotnost gospoda Puškova. In jasno, da kar me še posebej zanima, je stališče Rusije, tu gre za realnost, ki nas vse zanima. Vendar pa je po mojem mišljenju vse to potrebno analizirati ob upoštevanju slabosti eh, v odnosih med Rusijo in Evropsko unijo. Kaj ti ta pobuda eh, ruskih predsednikov oziroma francoskega in eh, francoskega predsednika in nemške eh, kanclerke odraža evropsko zunanjo politiko. In eh, če bi Evropa vodila in imela pozitivno ulogo, bi to pripeljalo do pozitivnih učinkov. Kajti Rusija je tudi evropska država. Eh, tu pa gre pri tej konfrontaciji gre za nekaj, kar se nanaša na Evropo, ki je eh, interna interne narave in to je potrebno spoštevati. Zlasti tisti, ki razmišljajo o tem, da bi eh, dali na voljo eh, ubijalska orožja v tem konfliktu. Potem je to vprašanje o zemljske nedotakljivosti držav, eh, potem tudi pravica do eh, samoodločbe. that our uh, head of the U uh, Russia delegation član uh, ruske delegacije uh, in pa naš poroč uh, naša poročevalca ali uh, bi morda dali tudi njima besedo. Eh, hvala lepa. Eh, opazovalna misija Evropskega parlamenta ni dobila zelene eh, luči za prihod v Moskvo. Na drugi strani pa vas je Evropski parlament, gospod Puškov, povabil sem, da izpostavite svoje stališče. In lahko rečemo, da se vrzel med obema stranima samo še poglablja. E, ali veste, da je e, e, zelo veliko najrazličnejših pravil Evropskega sodišča oziroma sodb odločb Evropskega sodišča, ki jih Rusija ne izvaja. Potem je tu memorandum iz Helsinga, Helsinkov, listina OZN in tako dalje, sporazum. Eh,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 In eh, takrat se je Rusija zavezala, da ga bo spoštevala. Jasno pa je, da Rusija ni, eh, da eh, ni storila ničesar in da ni mignila z mezincem, da bi prišlo do izvajanja tega sporazuma. Tu gre za sporazuma, za pomembne sporazume in če se jih ne izvaja, je pravzaprav to zanikanje naše demokracije in pravne države oziroma vladavine prava. E, sedaj bomo imeli samo eno minutni čas za govor. Gospod Pikolo. Gospod Picola. Puško for your eh, Hvala lepa, hvala gospod predsednik, hvala gospod Puško za vaše pripombe. Eh, pravite, da se vsak konflikt začne s tem, da najprej pride do pretoka do orožja in potem vse to sproži to, kar se nadaljuje. Eh, in tu je tudi jedrski arsenal ki eh, obstaja, eh, Budipeštanski memorandum. Ali menite, da je eh, še vedno v veljavi za Rusijo? Mister Poškov. Gospod Poškov. Vprašala bi vas, ko bo Rusija podpisala uh, statut Eh, mednarodnega eh, sodišča. Eh, tu so ruski vojaki, ki se borijo na ukrajinski fronti ali bodo privedeni na, pred to sodišče zaradi svojega delovanja. Frekenstein, gospod Puškov, dejali ste, da strateškega partnerstva ni več. Mislim, da je nam žal bolj kot vi mislite, ker bi to bilo nujno potrebno, vendar pa zato je predpogoj, da ustvarimo novo zanesljivost, kako bi težave, če jih imamo, lahko reševali. Dejali ste, da ne bo šlo hitro, strinjam se, tudi sam tako menim. Vendar pa naslednjega zamrznega konflikta si ne želimo. Imamo predpogoj za to, da bi pojasnili veliko, kar imamo, kar nam leži na duši. Predpogoj je premire, zato se morate zavzeti, mi pa tudi. Se opravičujem, da sem skeptičen, vendar pa vseeno računam z vami, ne razočarajte nas. Herzlichen Dank, Herr Debesmaker. Hvala lepa, Debesmaker. Uh, eh, dank u wel, uh, meneer Puskov. Welkom en uh, bedankt voor de dialoog. Um, als ik uw, uw speech samen... Hvala lepa, gospod Puško, da ste prišli. Če lahko se skupaj povzamem, potem lahko to storimo v dveh stavkih. Čas je, da poskusimo z nečim novim, vojna ne bo prinašla napredka. Zakaj pa ste uvozili vojno? Zakaj ste se lotili te hibridne vojne na vzhodu Ukrajine? Rusija, je vedno zanikala udeležbo, vendar pa Ruska federacija ni nikoli odgovorila na vprašanje, odkot prihaja težko orože, rakete. Bi morda lahko odgovorili na to vprašanje? In prosim, da izpustite tudi člane Sveta Evrope, Ukrajince, ki je zaprto v Moskvi že mesece. Gracias, señor Brok. Creo que es un enorme... Hvala lepa, gospod Brok. Mislim, da delamo veliko napako, ko sodimo Rusiji. Moramo najti politično rešitev za eh, zelo pomembno strateško težavo. Torej, mi smo imeli uh, dolgo eh, vojno in dobro vemo, da vojna koristi samo tretjim uh, osebam. V uh, Ukrajini je prišlo do uh, glasovanja in uh, pred uh, nekaj dnevi je minister za obrambo uh, pokazal, da je zelo malo podpore za nadaljevanje. Torej, sam bi predlagal naslednje. Rusija mora vedeti, da je protokol iz Budimpešte še vedno veljaven, to je ključno. In zanima me, kakšne rešitve imate za Krim in Donbas. In ne nazadnje, strinjam se, da morate pristopiti k statutu Mednarodnega kazanskega sodišča. Ampak na isti način, ko se to zahteva od Rusije, zahtevamo to tudi od Izraela in drugih držav. Gracias, Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod Puškov. Eh, prav gotovo nas razmejuje zelo velika eh, ideološka Eh, razlike med mano in gospodom Brokom, ampak um, mislim, da to, kar ste danes povedali, je zelo razumno. Uh, treba je vojno omejiti, končati in uh, vsi uh, tisti, ki se tu zauzemate za eskalacijo in uh, uh, bolj spadate v kakšno skupščino študentov kot sem. E, treba e, se je osredotočiti na e, politična vprašanja in ne na ideološka vprašanja in moramo pač vedeti, da je ruska politika realnost, če nam je to všeč ali ne. In tu imamo politične sile, ki jih moramo obvladovati. Kot Evropska unija moramo najti eh, rešitev za to, da se ohranijo eh, odnosi z vašo državo na gospodarski in drugi ravni, tako kot to delamo tudi z drugimi državami Amerike. You, Hvala, gospod eh, Puškov, za vašo prisotnost danes tukaj. Hvala, gospod Puško, da ste danes tukaj. Eh, naj vas vprašam, ali eh, boste ustrajno delali na tem, eh, da bi zagotovili, da bodo lahko parlamentarci iz tega parlamenta odslej lahko potovali v Rusijo. In pa tudi, da vse, kar poteka v zvezi z temi Eh, razmerami, da je v polni meri eh, z, eh, v skladu z listino. In potem pri pogajanjih pravzaprav ni bilo pripravljenosti za pogajanja o premirju. Kaj menite o tem? Hvala lepa, predsedavajoči kolega Brok. Hvala, predsedujoči. Eh, hvala lepa, gospod Puškov, da ste prišli danes pred eh, AFET, pred eh, odbor za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. In eh, jasno, da se lahko opredelite, svobodno opredelite za svojo eh, pot. E, to je evropska eh, pot. In eh, kar pomeni, <clears throat> če pogledamo, eh, kakšno je stališče Rusije eh, Eh, na področju spoštovanja človekovih pravic, eh, potem kakšno je eh, stališče tudi glede krima, okrog česar je pravzaprav zelo obstaja večinsko mnenje v Duni. In, Eh, to nas spominja na Miloševčevo eh, Srbijo, eh, to pa prav gotovo ni dobro za nikogar in ne za našo skupno življenje na tej celini. Hvala lepa. Manikins. Hvala, gospod predsednik, z vsem dolžnim spoštovanjem do predsednika eh, oziroma do gosta bom spregovoril v ruščini. No, ohladitev odnosov z Rusijo ali celo zamrznitev teh odnosov, kot vemo, eh, seveda takoj sproži posledice za vse. In eh, kakšne ukrepe je pripravljena sprejeti eh, Rusija, eh, če pride do ukinitve sankcij proti Rusiji. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Hvala lepa, najlepša hvala. Eh, hvala tudi, da nas eh, niso, niste skušali eh, prepričati, da vaših čet oziroma orožja ni v Ukrajini. In moje vprašanje. Oziroma, moje vprašanje so naslednje. Zakaj Rusija ne dopušča eh, vstopa predstavnikom eh, OVSA-ja, naprimer, eh, v sedanjih okoliščinah, ali ne zaupate tej organizaciji kot objektivni organizaciji? Potem glede etične sestave Donetskega in tako dalje tu, ali bi uporabili eh, isti argument, naprimer za Kijev ali eh, druge kraje. Eh, torej, kakšna zagotovile nam lahko daste, če pride do premjerja, da bomo vedeli, da je vašim apetitom konec. Hvala lepa. Monsieur le Président Mélenchon, merci.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 eh, o, z vsem spoštovanjem, ki ga čutim do vas, gospod eh, predsednik, pa se ne strinjam s tem, kar ste povedali. Eh, namreč, eh, da je evropsko javno mnenje na enaki ravni, eh, kot ga je čutiti tukaj eh, v tej dvorani, kajti ta protiruska histerija eh, ne vodi nikamor. Eh, naprimer, vojaš vojaški poseg v Ukrajini in tako dalje, vse to je absurdno, gre za izgubo časa in eh, za eh, velika pretiravanja, ki smo jim eh, tukaj priči. Ene besedice ni bilo izgovorjene o ulogi ZDA, kar samo dokazuje, kako je ta dvorana pod vplivom hladne vojne. In uh, Ta konec eh, tedna so se naši predsedniki in vaš predsednik, oziroma naša predsednika in vaš predsednik pogovarjali in eh, zdi se, da je prišlo do napredka okrog tega sporazuma eh, in sicer kako zagotoviti, da bi se Rusija Eh, držala oziroma da bi prevzela jamstvo za izvajanje eh, sporazuma, če je sprejeto. Eh, potem ne smemo pozabiti tudi 20 milijonov torej ruskih smrti za to, da je Evropa postala svobodna. Za osvoboditev Francije so bili odgovorni tudi Angliži in Američani, ki ste jih ravno kar napadli. V Normandiji so pristali Angliži in Američani. Ne, tega ne pozabljam, ampak tudi na Ruse ne pozabljam. Stop. Naj povem še nekaj, gospod. če bi bil enakega mnenja kot vi, če bi se strinjala, bi se moral poprašati, ali ni moje mnenje napačno. Sedaj pa kolega Šoprat. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej naj povem, da me zelo zabava, ko slišim kolege, ki tu dajajo lekcije uh, o, o prostem uh, pretoku. Eh, in pa pravici do potovanja, medtem ko številni ruski državljani nimajo te pravice. Torej, eh, zelo zanimivo je videti, kako radi tu dajemo lekcije, eh, namesto da bi upoštevali temeljna načela. Naj spomnim na naslednje. Leta 1981 sta Francija in, in Nemčija želeli um, izgraditi um, um, plinovod eh, in eh, Združene države so bile proti in so tudi vzpostavile sankcije, takrat smo bili v hladni vojni, ampak eh, sedaj je Evropska unija bolj neodvisna od združenih držav kot takrat. Prosim, da razmislite o tem, zakaj je sedaj Evropska unija tako Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da gre tu za agresivnost gospoda Prede. Odgovor pa je v vzhodnih državah. Ena minuta je to, kar lahko slišimo. Vsi imajo pravico govoriti eno minuto. Če smo resnično liberalni, potem imate besedo, ampak eno minuto in to morate spoštovati. Gospa Gomez. Eh, Dobar dan, gospod eh, Puško. Eh, moje vprašanje je, zakaj Rusija sebe ne obravnava kot stranko v tej vojni? Vi priznate, da je Donbas del Ukrajine, ali to velja tudi za Mariupol? Prav tako me zanima tudi vaše mnenje o Krimu. Eh, rekli ste, da potrebujete jamstva, da bo eh, sporozum iz Minska lahko uresničen. Kakšna jamstva želite, gospod eh, Hačigorđo? Hvala lepa. Dobrodošli, gospod Puškov. Mikrofon, prosim, za govorca mikrofon. Povsem smo zaskrbljeni. Eh, glede tega eh, novega vzdušja eh, hladne vojne, ki se razvija v Evropi. Kot da se ne bi ničesar ne naučili iz te vojne, ki je zahtevala milijone življenj. Ugotovili smo, da rezultati niso prišli do rezultatov in ne strinjamo se s tem, da bi Združene države v Ukrajini eh, dobavljale orože, kajti to bo vodilo še v večje prelivanje krvi in ne bo dalo nobenih drugih rezultatov. Mislim, da je referenca na Vietnam eh, povsem primerna. Ne smemo. Eh, na vratih Evrope ustvariti novega Vietnama, kakšne so bile eh, sankcije, eh, ki, o katerih ste govorili, gospod predsedojoči. Govorite ste, govorili ste o federaciji ali to vključuje tudi Krim? Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa gospodu Puškovu, da ste prišli. Vedno smo verjeli, da potrebujemo dobro sodelovanje z Rusijo, če se želimo odzvati na izive 21. stoletja, terorizem, radikalizem, integrizem in tako dalje, um, podnebne spremembe, energetske težave in tako dalje. Ampak za vsako sodelovanje potrebujemo dve strani in uh, zelo upamo, da uh, bo Rusija spoštovala mednarodne sporazume. Imam tri vprašanja. Prvič ali Rusija verjame, da bi morala eh, spoštovati memorandum iz leta 1984. Ali verjamete, da je prišlo do sporazuma med eh, gospodom Bushom, eh, starejšim in Gorbačovom glede sprejemanja novih držav v NATO? Kajti včasih ljudje pravijo, da NATO ni izpolnil svojih obljub iz tega vidika. In tretjič, ali vas eh, ne skrbi, da eh, bo prišlo do cvetenja v Evropi tako ekstremnih levih eh, kot desnih strank. Ja. Alors, voilà. pour... Torej, imam sedem minut, da odgovorim na vse to. In mislim, da to ni mogoče. Torej, eh, povedal bom to, kar se mi zdi najbolj pomembno. Torej, odgovoril bom na nekaj vprašanj, ampak seveda ne na vsa vprašanja, kaj ti sedem minut je pre malo časa. Gospod eh, predsednik odbora Afeta je rekel, da imam sedem minut. Torej, začel bom z vprašanjem, kdaj bo Rusija ratificirala eh, statut eh, Mednarodnega kazanskega sodišča. Kaj ne, to ste me vprašali. Dobro, morda, ko bodo to storile združene države, morda, ko bo Ukrajina to storila, kajti, če si pogledate eh, dosje, boste videli, da Ukrajina tega ni ratificirala. Torej, cela vrsta držav tega ni ratificirala, zato ni treba s prstom kazati na Rusijo. Prav tako je prišlo tudi do izjave, da e, prihajajo bombe zlasti iz Rusije. To ne drži. Ne, ukrajinska vojska je tista, ki meče bombe. Če bi bile e, samo Eh, vojaške postojanke upornikov, ki bi bile tarče, bi lahko govorili o vojni, ampak eh, tu eh, so mesta tiste, ki so tarče. Mm, govora je bilo o tem, da je 7-8 mrtvih danes v Donetsku. Ampak imamo zelo veliko dokazov, da je ukrajinska vojska tista, ki je bombardirala. Ne bom citiral Eh, naprimer tistih virov, v katere bi dvomili, ampak Human Rights Watch mislim, da je precej nepristranska organizacija, ki je obtožila eh, ukrajinsko eh, vojsko, da je uporabila cluster bombs ali je bilo o tem govora uh, v uh, evropskih inštitucijah, v Evropskem parlamentu, torej to je orože, ki je povsem uh, nezakonito in to uh, Ukrajina uporablja tudi um, balistične. Misile je, rakete je uporabljala Ukrajina in to, je tudi, to so tudi druge države priznale. Torej, to ni Preprosto, to je treba tudi upoštevati. In vprašanje krima, ki se vedno znova pojavlja. Naj povem tu, da zopet ne bom citiral ruskih verov, kajti obstajajo drugi veri. Naprimer, Gallup eh, Incorporated, torej ameriška institucija, je 21. Eh, do 29. aprila izjavila anketo in eh, Več kot 80 odstotkov uh, vprašanih eh, je odgovorilo, da uh, je referendum v Krimu uh, jasno odražal uh, mnenje prebivalstva in prav tako uh, maja je uh, neka druga ameriška institucija um, izvedla anketo, ki, kateri je 91 vprašanih uh, odgovorilo, da so bile volitve v Krimu uh, Eh, povsem eh, proste in še celo pred nekaj tedni je nemška skupina eh, izvedla študijo v Krimu. In pokazali so, da je 93 odstotkov prebivalstva v Krimu eh, podprlo eh, Krima, pridružitev Krima Rusiji. Torej, to so eh, ankete, ki so jih izvedli inštituti na Zahodu, ne mi. Torej, tudi če vam to ni všeč, je to dejstvo in eh, ne morete se mu izogniti. Če tega nočete videti, je to vaš problem. Eh, tu eh, dejstva kažejo na situacijo, ki jo je treba vzeti resno. Na to je bilo postavljeno vprašanje. v zvezi z državami, sosednjimi državami Rusije če jih mora biti strah Rusije. Naj povem, da eh, po mojem mnenju in to bo potrjeno na vsaki ravni, eh, Rusija ne ogroža nobene od držav, ki nas obkroža. Nobene grožnje ni, nobene, nobene, nobene grožnje. Armenijo? Armenijo ste omenili, to je povsem absurdno. To je popolnoma absurdno. Malce proučite vprašanje in pridite v Moskvo in bova o tem spregovorila bolj podrobno. Boste dobili vizum, ne skrbite, samo pokličite me. Torej, Rusija ni, ne predstavlja nobene nevarnosti za Evropo ali za Zahod. Nevarnost je druge. Eh, nevarnost eh, je um, islamska država, Uh, oni so tisti, ki ljudi obglavljajo in Rusija s tem nima nič. Nevarnost prihaja z Bližnjega vzhoda. To je propaganda, ko gospod eh, Obama, uh, ki ga tu nihče ne kritizira, kot sem prav razumel, z nekaterimi izjemami, torej uh, Obama uh, primerja Rusijo z virusom ebole in pa z islamsko državo. Uh, če si pogledate dejstva. Potem boste videli, da je bila Rusija prva, ki je uh, ponudila pomoč Združenim državam eh, po 11. septembru in tega nišče ne zanika. Torej, eh, Buš mlajši se zelo dobro spominja eh, klica gospoda Putina in tudi po tem, tej tragediji v Parizu smo še enkrat izrazili našo željo, da se skupaj z Evropo borimo proti terorizmu. In to je bila izjava, eh, ki jo je podal eh, predsednik Putin in to drži. Če se obrnete na vaše obveščevalne službe, potem boste videli, da še vedno sodelujemo, da še vedno izmenjujemo eh, informacije in da je Rusija vedno obveščala zahodne obveščevalne službe o vsem, kar bi bilo pomembno za boj proti terorizmu. In vemo, o čem govorim. Kar se tiče Ovseja, eh, z Ovsejem imamo eh, precej dobro sodelovanje, imamo tudi nekaj težav, ampak težave vedno obstajajo. Torej Ovse eh, bo tudi prisotna v v Moskvi prihodnji teden, torej predsednik eh, parlamentarne skupščine OSEA eh, bo v Moskvi prihodnji teden, v četrtek, potem ko je bil v Kijevu prejšnji teden in mislim, da eh, bomo lahko imeli dobro razpravo, zlasti če bo v Minsku moj predsednik podpisal sporazum torej gospa tu, ki se je pritoževala, da uh, ni eh, mogla priti v Rusijo, da ji. Eh, ampak mi nismo bili tisti, ki smo začeli, mi nismo bili tisti, ki smo začeli dajati poslance na črne sezname in tako dalje. Ja, razumem, Minsk ne zadostuje. Uh, Kajti, ko govorite o tem, da je bil Minsk kršen, ja, veliko krat je bil kršen in to z obeh strani. In zato Minsk ne zadostuje. Potrebujemo nekaj eh, bolj stabilnega, ki bo zasnovano na osnovi dokumenta iz Minska. Ko govorite o Minsku, ali imate res eh, v mislih vse dogovore iz Minske, ali veste, da, je, da bi morali letališče v Donetsku Eh, kjer so se boje odvijali še januarja, moral biti eh, osvobojen že eh, septembra meseca. Pa ne bom šel v, posam, v podrobnosti po posameznih primerih, eh, to ne bo nikamor vodilo. Ampak, ko govorimo o Minskih kot o neki Bibliji, potem morate dobro poznati te sporazume. Prvič in drugič, seveda eh, so bili kršeni in kršili so jih, eh, jih obe strani. In zato potrebujemo tudi mednarodno opletenost, kajti sicer ne bo dovolj. Eh, samo sporazumi iz Minska ne da zadostujejo, moramo storiti še nekaj več in zato si tudi prizadevamo. In ne nazadnje, ja, Budimpešto ste še omenili. Torej, eh, to je vprašanje, ki nas res vodi v, v srčiko tega problema in ta je naslednja. Veliko sem razmišljal o tem. Mislim, da je tu problem z mednarodnim pravom. To je zelo, zelo velik problem. Kajti, ko se je Kosovo uh, ločilo od Srbije, uh, je bilo to proti volji države, uh, katere del je Kosovo še vedno bil. Torej, proti volji Beograda. Uh, to je bilo kršenje mednarodnega prava. To je povsem očitno. Prišlo je do vojne. Torej, kršenje mednarodnega prava. Uh, Eh, je bila tudi agresija zrojnih držav eh, v Iraku. 25 eh, držav je sodelovalo pri tej vojni, torej sodelovalo s tem, da so tja poslali svoje čete, orožje ali kakršnokoli že drugo pomoč. In to je bila prav tako kršitev mednarodnega prava. Tudi Obama to priznal. Torej, kar želim povedati je naslednje. Ja, prav tako Libija, v Libiji tudi vemo, da uh, imamo uh, kar nekaj različnih interpretacij uh, rezolucije 1673. To ni dalo nobenemu, domenemu pravico do bombardiranja Tripolija. Torej, smo v krizi mednarodnega prava in država, ki uh, ne, ne moremo eh, pričakovati, da eh, bodo nekateri spoštovali mednarodno pravo, drugi pa ne. Mikrofon. Dobro. Eh, se pravi, ne moremo reči, ja, tu se mednarodno pravo uporablja, tu pa ne, ker nam to ni všeč. Torej, zato se na vas obračam tu. Ne želim vam, ne želim trditi, Torej, želim povedati to, da je eh, treba o mednarodnem pravu na drugačen način razmišljati. Eh, potrebujemo eh, pravila, ki nam bodo omogočila, da bomo vedeli, pri čem smo, kajti če se pravila v nekaterih okoličinah krčijo, potem moramo vedeti, kaj se dogaja v drugih primerih. Kosovo je bila res ta Pandorina škatlica. Ampak rečeno je bilo, da je to eh, poseben primer. Ampak na ta način imamo lahko zelo veliko tovrstnih izjem. Tudi Krim je uh, poseben primer, tudi drugi posebni primeri, druge izjeme bodo obstajale. Če obstaja en, potem bodo obstajali tudi drugi. To je moj odgovor. In na koncu uh, bi želel povabiti skupino evropskih poslancev, kritizirali ste nas, da vam nismo dovolili vstopa v državo. Torej, želel bi povabiti skupino poslancev, da pridejo v Moskvo uh, in da razpravljamo o vseh teh težavah. Imeli smo prakso izmenjave delegacij, na zadnje smo bili mi tisti, ki smo uh, vas obiskali v Štrasburgu, to je bilo marca meseca, sedaj ste vi na vrsti in zelo bi bili veseli, če vas lahko sprejmemo v Moskvi in vsi boste dobili vizume in vsem bomo dovolili vstop v državo. Hvala. Hvala lepa. Dovolite mi še pripombo. Stanite še nekoliko časa. Res je, da je Rusija konstruktivno sodelovala pri veliko vprašanjih. Veliko skupnih interesov imamo. Od boja proti terorizmu do ekonomskih vprašanj, trgovinskih vprašanj težav, ki so povezani naprimer z Irako, Sirijo, IS in še kaj drugega. To kaže na to, da je smiselno imeti dobre odnose med EU in Rusijo. Vendar pa to je samo, možno samo pod pogojem, da spoštujemo mednarodno pravo. Kosovo in Krim imata veliko razliko. Srbija je napadla Kosovo in so izvajali genocid saj grozil je. Na Krimu pa ni bilo takšne grožnje. Rusko prebivalstvo je imelo vse pravice. Tukaj ne moremo vsega kar mešati in tega ne moremo torej primerjati. Prav tako je res, da ni primera, ki omogoča kršitev teritorijalne celovitosti določene države. Mislim, da je to ključni razlog, o katerem moramo govoriti. Na tej podlagi se moramo pogovarjati. Mislim, da je ključnega pomena, če želimo doseči cilj v sredo, to, da mora Rusija sprejeti, da je stranka v sporu. Priključili so si Krim, sedaj so ruski vojaki in oprema na vzhodu Ukrajine in Rusija mora prispevati, k umiritvi razmer, saj je stranka v sporu. To mora priznati, da bi lahko potem rešili spor. To je ključno vprašanje. Zato ne moramo sprejemati, da Rusija zavrača to, da je konflikt v tem sporu. Mora prevzeti odgovornost, globalno gledano, da potem neodvisno pomaga pri rešitvi tega spora. Veselime, da smo imeli to razpravo danes in upam, da bomo lahko nadaljevali razprave, vendar pa stališče Evropskega parlamenta je jasno. Izvajanje in priznava mednarodnega prava sta predpogoj za mirno Evropo. Hvala lepa. Ja. Ja.